Sloveniji. E, še posebej je potrebno preučiti, kakšne posledice bi to imelo za posamezne države. Hvala, predsednik. Najlepša hvala, gospod komisar. Kolega Marijanžan Marinesko je naslednji, ki bo spregovoril v imenu odbora ITRE. Izvolite. Najlepša hvala.